colleagues, may I ask co Poštovane kolegice in kolegi, prosim, usedite se na svoja mesta. Novinarji, tudi prosim, da izpraznite prostor tukaj pred nami. Hvala lepa. Rad bi prisrčno pozdravil v odboru Ekon ministra Šojbla in ministra Padoana. Veliko čast nam je, da bomo lahko razpravljali z dvema zelo pomembnima finančnima ministroma, članana Ekofina. Pomembna ne samo zaradi velikosti BDP-ja, temveč tudi zaradi stališč, ki jih sprejemata in načrtov, ki jih imata glede prihodnje EMU. Starišča niso bila vedno enotna, vendar pa enoten je duh in zavedanje, da so potrebni nadaljni koraki pri globli, bolj učinkoviti in bolj demokratični ekonomski in monetarni uniji. To je torej razlog za našo izmenjavo mnen, ki je v okviru našega poročila o okviru za gospodarsko upravljanje. Poročevalka je Pervonž Perez, ki je tudi tukaj. In ta izmenjava mnen poteka tudi v okviru zelo pomembnih dogodkov, sporočilo o prožnosti, to se nam zdi pomembno orode za končno uporabo sistema prožnosti znotraj pakta za stabilnost in rast in da bo fiskalna konsolidacija bolj koherentna, kar se tiče strukturnih reform in kar se tiče nove makroekonomske strategije Junkareve komisije. Kot vedno, smo imeli tudi nedavne dogodke v Grčiji, tako da bo gotovo ta izmenjava mnen živahna, tako pa dajem za prve uvodne besede besedo gospodu Paduanu. Prosim. Grazie, signor presidente. Hvala, gospod predsedujoči. Spoštovani poslanci, dragi Wolfgang, zelo počaščen sem, da imamo ponovno priložnost za izmenjavo mnenj, še zlasti v zvezi s tako pomembno temo, kakršna je gospodarsko upravljanje Evropske unije in Evropske monetarne unije. Ocena okvira predpisov za gospodarsko upravljanje mora izhajati iz uh, vprašanja, v kolikšni meri to upravljanje lahko prispeva k dosegi ciljev za boljšo rast, uh, za poslovanje in boljšo ekonomsko konvergenco. Po mojem mnenju in tudi po mnenju številnih drugih, proračun ni zadovoljiv in zato bi se želel dotakniti tega zato da bi iz izkušenj, ki jih imamo, lahko potegnili nekaj koristnih napotkov za prihodnost in za izboljšanje gospodarskega upravljanja. V zvezi s tem bi želel omeniti pet točk, ki po mojem mnenju povzemajo te napotke, ki jih lahko izvlečemo iz naših dosedanjih skupnih izkušenj. Prva točka. Učinkovito gospodarsko upravljanje mora temeljiti na koherentni mešanici politik, med njimi so davčne, strukturne, finančne in seveda tudi skupna monetarna politika. Te politike pa morajo biti zasnovane in izvajane tako, da lahko um, okrepijo eh, pakt in svoj učinek. Um, ta ugotovitev pa izhaja iz druge, precej hitre ugotovitve o tej krizi ki nas je že pred nekaj leti pripeljala do izredno občutljive situacije na področju evra, ki je ravno tako v krizi. In tu se je dokazalo, da se znotraj monetarne unije lahko zgodijo neravnovesja, ki jih pogosto tisti, ki so zasnovali unijo, niso predvideli. In ta neravnovesja lahko postanejo nevzdržna. Če jih želimo preprečiti, moramo na koordiniran način uporabiti vse inštrumente, ki jih imamo na voljo. To pa zahteva tudi okrepitev upravljanja. Z drugimi besedami. Zagotoviti je treba, da znotraj upravljanja pravočasno ugotovimo neravnovesja, ki se pojavljajo in jih skušamo preprečiti v času, zato da ne bi postali neupravljivi. In posledično, to je bila prva točka, mora biti struktura tega upravljanja boljša in mora temeljiti na bolj učinkovitem ravnovesju sodelovanja. Veliko je že bilo storjenega, še zlasti pri predstavitvah in usklejevanju nacionalnih proračunov znotraj evroskupine. Še veliko pa bo treba storiti, če bomo želeli zagotoviti to koherentnost, pri čemer je nadnacionalna razsežnost zelo pomembna, treba jo je oceniti zelo natančno in ravno tako njene posledice. To pomeni, da je treba ugotoviti, na kakšen način eh, so medsebojno povezane nacionalne politike z Evropsko. In to me pripelje do druge točke, spillovers, se pravi mm, posledice dogajanja v eni državi, v drugih državah. Te spillovers se moramo natančneje proučiti in jih bolje upoštevati pri priporočilih in pri političnih odločitvah in to bolj kot smo to počeli v preteklosti. E, učinkovita ocena e, spillovers e, lahko omogoči ustvarjanje dodane vrednosti ter izboljšanje učinkovitosti evrskega območja, znotraj katerega želimo okrepiti gospodarsko upravljanje. V letih krize se je pozornost um, na spillover se osredotočila zgolj na negativne učinke, torej na učinke um, okužb, ki jih prinašajo vse seboj in v prihodnosti pa se moramo osredotočiti tudi na oceno možnih pozitivnih učinkov. Tretja točka. E, potrebujemo bolj jasno in odločno dopolnjevanje med nacionalnimi in evropskimi politikami. Reforme, strukturne reforme, ki se uresničujejo na ravni držav članic in ki predstavljajo jedro učinkovitega in stabilnega upravljanja, morajo biti vključene v okvir za katerega je značilna evropska vizija širšega dometa s širšo vizijo. In zato eh, znotraj take vizije lahko okrepimo vizije na nacionalni ravni in na evropski ravni. E, enotni trg pa ostaja glavno gonilo za zaposlovanje in za rast. Zato je treba poenostaviti davčne sisteme, e, zato je treba dejansko e, dopolniti tudi evropski kapitalski trg. Tudi to je treba opredeliti znotraj te skupne komplementarnosti in konherence in zato je treba analizirati inštrumente, kakršni je Annual Growth Survey, um, pri katerih je treba to zagotoviti. Četrta točka, časovna razsežnost dejavnosti znotraj gospodarske politike, še zlasti tiste, ki so strukturne narave, se razvijajo v večletnem obdobju in zato potrebujemo dobro opredeljeno časovnico pri opredelitvi in pri uresničevanju reform ter pri ocenjevanju njihovih učinkov na različne razsežnosti gospodarske politike je treba to upoštevati in to omogoča bolj učinkovito oceno prizadevanj, ki jih mora vsaka posamezna država izvajati in um, uresničevati na, v evropskem okviru. Na tak način lahko tudi bolje razumemo, kako strukturna in makroekonomska razsežnost politik različnih držav delujejo med seboj ter tako e, izboljšujejo profil gospodarskih politik na evropski in na nacionalnih ravneh. In zadnja točka, ki je morda tudi nasplošno najpomembnejša zadeva, to potrebo, da se ukrepi tako nacionalna odgovornost, torej ownership programov, kot medsebojno zaupanje. V mnogih primerjih, vsaj tako sam ocenjujem, ukrepi gospodarske politike, ki so dobro zasnovani, eh, pripeljejo do rezultatov, ki pa so manjši od pričakovanj. Mm. No, dobil sem informacijo, da ura ne teče točno pred menoj, ampak nadaljujem. Torej, vprašanje medsebojnega zaupanja, kot sem rekel, številne dejavnosti ekonomske politike so dobro zasnovane, tudi se dobro uresničujejo, ampak eh, pripeljajo do učinkov, ki so manjši od pričakovanj, zato ker eh, niso zmožne ustvariti dovolj zaupanja pri gospodarskih akterjih. In to je glavna naloga politike, ta, da pripravi neko koherentno, eh, jasno zasnovo, zato da lahko tudi okrepi zaupanje v gospodarske politike. In to velja, ponavljam, tako na nacionalnih ravneh kot na evropski ravni. In iz tega izhaja še Eh, zadnja točka. To pomeni, da pri zasnovi okvira za gospodarsko upravljanje ne smemo pozabiti na pomen institucionalnih reform, za katere nekateri menijo, da ne učinkujejo na gospodarstvo in imajo zato, po mojem mnenju, napačno mnenje. Namreč institucionalne reforme, ki povečujejo vzdržnost, zaupanje ter stabilnost inštitucij, imajo učinek na vsakodnevno življenje ter na programe, ki jih družine občine in podjetja izvaljajo v večletnem obdobju in tako tudi vplivajo na vrednotenje ukrepov gospodarskih politik. Ehm, hvala lepa za pozornost in za to, oprostite, da sem prekoračil čas. Hvala lepa, gospod Padoan. Sedaj pa dobi besedo minister Šojble. Eh, hvala lepa predsednik, spoštovane kolegice in kolegi. Veliko čast mi je, da sem spet v odboru Ekon. Pier Carlo Padon je bil predsednik v Ekofinu, do pred nekaj tedni zelo dober predsednik je bil. In zato sem prenesel nekaj svojega časa na njega. Upam, da se s tem strinjate. Zdaj pa nekaj kratkih uvodnih pripomb. Kar se tiče teme, s katero se ukvarjamo danes, se z vidika človeka, ki je svojo politično kariero začel bolj na desni strani, nahajamo v težkem institucionalnem položaju med Evropsko unijo in evroobmočjem. Podpredsednik komisije, gospod Dombrovskis, je včeraj v evroskupini podal zelo temeljno pripombo, da je delitev bremen in soverenosti sta povezani. In to je ključno sporočilo. Delujemo lahko le znotraj obstoječih evropskih pogodb. če želimo izboljšati upravljanje evromoče iz veliko razlogov, ki jih je Pier Karlo ravno kar opisal, potem potrebujemo spremembo pogodbe, spremembo primarnega prava. Kajti znotraj primarnega prava smo, kar se tiče, pri, kar se tiče evromoče, v težkem institucionalnem vprašanju. Da je to težko doseči, mi ni potrebno razlagati. Seveda poskušamo dokler nismo dosegli sprememb primarnega prava, dokler jih ne moremo doseči v okviru obstoječega primarnega prava, vendar pa se moramo tega držati, izboljšati upravljanje v evromočju. Kot je znano in kot je Pierre Carlo tudi lepo orisal. Odločilno pa je, da se držimo pravil in dogovorov, ki smo se jih dogovorili. Kajti, če zaupanje pomembno, je v vseh držav članicah Evropske unije in še pa posebno v evromočju ključnega pomena, da to, kar smo se dogovorili, naj se gre za dogovore, naj se gre za pravila, ki smo se jim zavezali, da se tega držimo. Zato gre do predlogi, kar se tiče fleksibilizacije pravil, do meja tega, kar je bilo dogovorenega in tudi zakonskega okvira. Je to težko doseči od ustanovitve evroobmoča, takrat sem že bil politično dejaven. Vemo, da je. monetarna unija in lastna valuta brez skupne fiskalne in monetarne politike zelo težavna. Zato smo sedaj, čeprav je Jacques Delors zahteval skupno valuto in prav je imel, da imamo skupno valuto. Zato torej, bi, če bi čakali na politično unijo, verjetno čakali še vedno na valuto. In zato smo to storili. Potem smo ustvarili pravila, pa se jih nismo držali. Prihajam iz države, ki se že na začetku ni držala pravil. In potem še veliko krat. Iz tega smo se nekaj naučili. Trenutna kanclerka, ko je začela svojo politično kariero, je s takratnim finančnim ministrom, mojim predhodnikom Štenbrokom, komisiji dejala, da se bomo v prihodne držali pravil in da bomo izpolnili vse zahteve, ne bomo se pritoževali zaradi postopka prekomernega primaklaja. Zato torej zahtevamo tudi vseh drugih, da se spoštujejo pravila. Tako vodimo našo nacionalno politiko in zato se zavzemamo. Potrebujemo pa solidarnost imamo izkušnje iz finančne in bančne krize, ki se ni začela v Evropi. In iz tega smo se naučili, da finančni trgi se hitro pretresajo, kar se zaupanja tiče. Zato smo v evroomočju, vendar pa to je šlo zgolj medladno. To evropskim inštitucijam ni všeč, tudi meni in zvezdni vladi se to zdi druga najboljša možnost, da pač je to boljše kot nič, če pač ne dosežemo najboljše možnosti. Zato smo torej pripravili zapleten sistem pravil, da bi spet povrnili zaupanje v evromoče. Zelo smo se potrudili, kar se solidarnosti tiče, za kar nekaj držav članic, številke poznate, ne bom jih navajal. Ni pa tako, da smo kogarkoli v kaj prisilili. Pokazali smo veliko solidarnost in Na to smo pripravljeni še naprej, kajti to je v skupnem interesu vseh evropejcev. Seveda, pa to pomeni tudi, da načelo, ki ga poznam iz razvojne politike, kajti vrsto let sem bil angažiran na področju razvojne politike, da je to pomoč za samo pomoč. Pomoč, ki se ne uporablja za to, da bi samo pomagati, zato ker želimo pomagati, ampak da rešimo tudi temeljne, da rešimo tudi temeljna vprašanja. To je prava pomoč. Tako bi potem dolgoročno zadostili gospodarskim zahtevam v tem svetu, ki se tako hitro spreminja, tudi kar se konkurenčnosti tiče. Vse države članice, vse ekonomije morajo izpolnevati pravila, kar se naših socialnih sistemov tiče. Naprimer, Evropejci, da dvakrat več za socialne izdatke kot druge velike industrijske države. To je dejstvo. To pa moramo potem seveda podkrepiti s konkurenčnostjo. Zato to ni nesmisel, to je potreba, če želimo življenski standard ljudi v prihodnje ohraniti na vsaj približno enakem nivoju. Zato moramo tako razmišljati pri reformah v evromočju. Veliko smo že dosegli, stabilizirali smo razmere, države, ki so sredstva potrebovale, ker same niso mogli reševati težav na finančnih trgih, pomagali. In istočasno smo veliko pozornost namenili tudi boja proti vzrokom. To je pogojevanje, ki je včasih doseglo slab sloves. Kot da bi za težave neki državi članici bili krivi drugi, vendar pa večina težav se vedno začne doma in jih je potrebno najprej rešiti doma. Solidarnost lahko pomaga pri reševanju težav, ne more pa nadomestiti reševanje težav. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Šojble. Tako, sedaj pa poročevalka, potem pa poročevalci v senci. Dve minuti za vprašanje, dve minuti in pol za odgovor obeh govornikov. Torej imamo sedem minutne slote. Ne presezite pa, prosim, dveh minut za vprašanje. Najprej Prvanš Berez. Euh, hvala lepa. To je res privilegij, da imam te dve minuti več. Najlepša eh, hvala, da vam lahko v teh dveh minutah kot poročevalka postavim nekaj vprašanj. Gospod Padovan, omenili ste ta neravnovesja. Eh, in to, da potrebujemo evropsko vizijo izzivov, ki so pred nami. Kaj predlagate v tem okviru, ki ga imamo pred seboj? Po eni strani o možnosti pregleda šesterčka in dvojčka, kar je bilo zapisano tudi v eh, namenih zakonodajalca v poročilu, ki ga imamo pred seboj in hkrati eh, o tem, o čemer se razpravlja v zvezi s poročilom štirih predsednikov. Ko govorite o dopolnjevanju komplementarnosti med nacionalno in evropsko ravnjo, še zlasti glede strukturnih reform, ali imate kakšno idejo o tem, kako bi izboljšali eh, ta zakonodajni okvir, ki se vzpostavlja. Eh, Gospod Šojbljak, veliko ste govorili o pravilih in zaključili eh, s tem, da se v glavnem problemi porajajo na nacionalni ravni. V kolikšni miri lahko položaj na nacionalni ravni poda razlago o naraščajočih razhajanjih znotraj evrskega območja potem, ko se je pojavila kriza in potem, ko se je še dodatno razvijala. Kaj lahko tukaj ugotovimo? Thank you very much for those questions. Of course, Hvala lepa za ta vprašanja. Seveda predstavlja kar precej velik izziv. Vrnil se bom na to, kar sem že rekel, kako izboljšati dvojček šesterček in ohraniti pri življenju vizijo predsednika in to narediti zagonilo. Moje mnenje je na kratko sledeče veliko lahko pridobimo z vplivom ukrepov in trajnosti sistema, če v polni meri priznamo dva vidika, ki sem jih že omenil. Najprej, da morajo različni politični instrumenti biti bolje integrirani. Priznati moramo, to je moja priljubljena tema, naprimer, da je učinek strukturnih reform za določen obseg zakonodaje in za izvedbo različen glede na makroekonomsko okolje in razvoj le tega. Predsednik ECB upravičeno priznava dejstvo, da monetarna politika lahko do neke mere doseže učinek. Strukturne reforme pa so potrebne, da bi v polni meri izboljšali makroekonomsko ozračje. Obratno tudi velja. Strukturne reforme bodo delovale bolje, če, na primer, bodo pričakovanja glede cen uravnotežena in ne bodo kazala navzdol, kot je dejstvo danes. In prav tako bi torej morali ukrepiti vlogo sistema. Smo v fazi, kjer različne države imajo različna stališča, kar se tiče poti prilagajanja. Nekatere so naredile več napredka, druge manj. To je res in to je še vedno odgovornost nacionalnih vlad, da pospešijo reformne postopke. Kakorkoli že, imamo pa sistemsko razsežnost, ki jo je potrebno veliko bolj eksplicitno ugraditi v to kot v preteklosti, da bi lahko potem priznali pozitivne in negativne učinke in da so nekatere rešitve zelo evropske. To so zelo splošne točke, vendar pa to je vse, kar lahko povem. Več časa nimam. Äh, mich haben Sie gefragt, Madame Perez, wie ich erkläre. Perez, vprašali ste me, kako, lahko, kako naj razložim, da je že pred krizo razvoj v nekaterih državah Evropske unije in tudi v evromočju bila gospodarsko različna. Najprej v konkurenčnem sistemu to ni popolnoma neobičajno, da imamo različne konkurenčne sisteme in da imamo potem tudi različne rezultate. Tako pač je v gospodarstvu. Vendar pa potrebujemo izravnalne sisteme. Zato moramo vsaki družbi poskrbeti za to, čeprav izhodiščni položaj ni enak, da izravnamo različne razmere. To je naloga Evropske unije in razdelitev pristojnosti na nacionalno in evropsko raven. Sem član vlade Zvezdne republike Nemčije, imamo zelo dolgo federalno tradicijo. Po koncu vladne vojne, po delitvi, ki jo je po koncu druge svetovne vojne povzročila Nemčija, smo zelo veliko sredstev iz Zahoda namenili vzhodu. To je samo po sebi umevno in to je ena največjih težav finančnega ministra v Nemčiji, da poskrbimo za izravnane učinke med zahodom in shodom in da najdemo ustrezno ravnovesje. Vendar pa se moramo glede tega dogovoriti. V Evropi načeloma ni nič drugače. Imamo izravnalni sistem, lahko bi jih izboljšali, moramo pa delovati v okviru obstoječih pogodb. In to je možno le na podlagi vzajemnega zaupanja. Vzajemno zaupanje je nekaj zelo pomembnega in na to moramo paziti. To pomeni, da moramo tudi poskušati se držati obvez in se zavzeti za solidarnost. Poleg tega pa mislim, da bi lahko bolje razrešili naše težave. Včasih se mi zdi, da se preveč ukvarjamo sami sabo v Evropi in premalo s tistim, kar se dogaja izven Evrope. To je v bistvu tisti ključni problem konkurenčnosti. In ko bomo to uvideli, potem moramo na splošno paziti na to, da ne, se ne bomo zadušili v zakonodaji. Kar nekaj primerov zakonodaje tudi iz evropskih institucij, tudi na podlagi evropskega primarnega prava poznam, ki vodijo do tega, da še zdaleč nismo tako inovativni v vseh državah članicah Evropske unije, kot bi morali biti. Za me je bila to ena najbolj bolečih odločitev, ko je največje podjetje na področju rastlinske tehnologije umaknilo proizvodno iz Nemčije in se preselilo v drugo državo. To je samo en primer. Če bi želeli hitrejši ropedek doseči na področju digitalnega trga, potem moramo deregulirati evropske zakonodaje. In mislim, da če želimo imeti boljši manevrski prostor za reševanje družbenih težav, se moramo osredotočiti predvsem na to. Thank you. Hvala. Zdaj ko poročevalec v senci, poročevalka v senci skupine Ester de Lange. Hvala obima ministroma, eh, da sta prišla sem in vesela sem bila, ko je sosed gospoda Šojbleja tudi pokimal, eh, da je treba stvari urejati na globalni ravni, ne samo znotraj Evrope. No, sama bi se osredotočila na zaupanje, oba sta govorila o tem. Mm, to je v redu, ampak zaključki so bili pa uh, drugačni. Uh, eden je rekel, več fleksibilnosti bo vodilo več zaupanja, drugi pa bodite previdni v zvezi s prožnostjo, kaj ti lahko se zgodi, da bomo ponavljali iste napake kot v preteklosti. Vprašanje za gospoda Šojbleja. Ali so države članice pripravljene na več fleksibilnosti ali pa ste previdni pri tem? Drugo vprašanje pa je, uh, Govorili ste o zgodnih dneh monetarne unije, rekli ste, ustvarili smo jo, potem pa se nismo držali pravil leta 2003, 2004 in tako naprej. Kako škodljivo bi bilo, po vašem mnenju, da se zdaj ne bi držali pravil, ki smo jih ustvarili v času krize? Spremenili smo jih in kako nevarno bi bilo, če se jih ne bi držali. Pa še vprašanje za gospoda Padoana. Omenili ste gospoda Dragija, ki je rekel, da monetarna politika lahko nekaj doseža, ne pa vsega in so potrebne tudi strukturne reforme. Kaj pa reforme na trgu dela? Kako pomembne se vam zdijo v številnih državah članicah, tudi v vaši lastni? In kaj eh, nameravate storiti na tem področju? Hvala. Please, I hope you are not asking a second communication. Eh, hvala, upam, da ne sprašujete o drugem eh, sporočilu o fleksibilnosti. Želim samo slišati njun osebni vtis oziroma mnenje o teh temah. Ja Čisto na začetku sem že podal sledečo pripombo. V okviru pravnega okvirja moramo delovati. In zato prožnost sama ni nič negativnega, vendar pa prožnost tudi ne sme voditi do tega, da bo podlaga za zaupanje spodkopana. In če prožnost vodi do tega, da se ne držimo pravil, ki smo se jih dogovorili, in to je bila izkušnja iz leta 2003, potem je to napak, to uničuje zaupanje to politično ni pravilno. V veliko državah članicah v Evropske unije imamo rastočo potrebo po tem, da vodilni politiki, ki so pripičeni v integracijo EU, suvereno vsaki od držav članic, torej narode, prepričujemo v nadaljno integracijo Evropske unije. In če se tam ne moremo zanesti na to, potem je to nevaren razvoj. Veliko držav članicah lahko to opazimo, manj v Nemčiji kot v drugih, ampak tudi v Nemčiji. Iz drugih držav pa bi lahko poročal še več o tem, ker ne smemo samo nemške politike, zelo skrbno, koliko težav imajo nekateri moji kolegi. Hvala lepa. To je torej moj odgovor. Ne bom pa navedel konkretnega primera, gospa. Gospodarski razvoj je seveda tudi pomemben za zaupanje. Veliko ekonomistov po svetu se čudi, zakaj je ravno Nemčija tako uspešna na podlagi ekonomske politike, ki je pravzaprav se zdi brez idej. In kako je možno, da smo tako hitro dosegli raven 60 odstotkov glede zadolževanja. Dolgo sem že finančni minister, najstarejši finančni minister v EU sem. Ko sem začel, smo bili pri 80 odstotkih, sedaj smo nekje pri 75 vedno nas kritizirajo, da se moramo držati preveč, nisem pa še pri 60 odstotkih. To je pravilo pakta za stabilnost in rast. Koliko prožnosti pa želite pri takih pogodbah in kako želite potem doseči, da bo še kdo zaupal to, da pravila veljajo. Je pa to tudi ekonomsko določena težava. V Nemčiji imamo zelo veliko popraševanje potrošnikov, največje v zadnjih desetletjih. Očitno je trajnostna finančna politika imela učinek na zaupanje potrošnikov in investitorjev. Zato mislim, da je tako ekonomsko kot politično potrebno zagotoviti zanesljivost. To je boljši ukrep srednjeročno gledano. Seveda, razmere po državah so različne in zato tisti, ki imajo v tem trenutku manj težav, k tem spada tudi moja država, morajo razviti več razumevanja za tiste države, ki imajo več težav. Tudi to je res. Carlo. Thanks very much for the question. Now important. Najlepša hvala za vprašanje, kako pomembne so reforme na trgu dela. Zelo so pomembne in to iz različnih razlogov, lahko se uh, jih spomnim nekaj. Uh, vendar pa se ti ne tičejo kakšne specifične nacionalne reforme, ampak nasplošno bom govoril o reformah, uh, ki izboljšajo trg dela. Uh, te reforme izboljšajo določanje plač, s tem se okrepi tudi produktivnost in pa dohodek delavca. Uh, potem reforme eh, tudi olajšujejo porazdelitve v času krize. Naprimer, vsi eh, moramo prilagajati svoje gospodarstva na zelo drugačno evropsko in globalno okolje. Zato moramo zagotoviti instrumente, ki bodo podpirali delavce in ne samo delovna mesta. To je temeljno načelo, ki vključuje tudi to, eh, Eh, kako se porabljajo proračunski viri. Tudi to je pomembno in obstaja tesna povezava med proračunsko politiko in trgom dela. Eh, katera, kaj pomeni rasti prijazna fiskalna konsolidacija? Eh, če imamo omejene vire, jih je treba povezati z reformami. V moji državi in pa še v nekaterih drugih, pa morajo reforme trga dela upoštevati tudi to, da so eh, največja žrtev krize mladi. Brezposelnost med mladimi eh, je velik izziv. Eh, nisem samo retoričen, ko pravim, da so mladi žrtev te krize in vsaka reforma jih mora upoštevati. To pomeni, da so, pomembne, da so reforme na trgu dela pomembne, ampak ne same po sebi. Potrebujemo neko strategijo reform. Eh, sam imam tukaj v mislih eh, dva tokova. Potrebujemo poleg reform na trgu dela tudi eh, reformo produktivnosti, mm, tako da bo prišlo tudi do ugodnih naložbenih priložnosti. Drugi tok pa je vlaganje v izobraževanje gonilo eh, rasti eh, in inovacij je predvsem znanje in v moji državi moramo še veliko narediti za to, da bomo izboljšali izobraževalni sistem. Izobraževalne reforme so zelo povezane z reformami trga dela. Hvala. Hvala. Bernd Luke v imenu EKR. Guten Tag, meine Herren Minister. Dobro jutro. Gospa ministra, pa dvan, moje vprašanje za vas je zelo kratko gospod Schäuble je Nemčijo dal za ozorni primer evromoče. Moje vprašanje za vas pa je, lahko Italija sledi nemškemu vzoru in ali želito? Gospod Schäuble, upravičeno ste izpostavili in tudi kolega Padovan je to storil, da je bilanca gospodarskih ekonomskih smernic bila zelo trezna. Nismo se držali pravil in rad bi spomnil na to, kako eklatantno smo zlorabljali pravila. Primanklaj. Trodstotna meja je bila 19krat v zadnjih letih kršena. To ni imelo sankcij. Namesto tega smo se osredotočali na strukturne primanklaje, kajti potem bodo države imele več prožnosti. Vendar pa dogovori glede zniževanja strukturnih primankljajev so po mojem štetju bili kršene v 111 primerih. Niti v enem primeru ni to vodilo do sankcij. Kot rezultat za to je stroškovna maksimalna maja 60 odstotkov postala sedaj najnižja meja. Skoraj vsa, vse države območja so nad 60 odstotki, nekatere tudi dvakrat više. Kljub nadaljnim reformam Pakta za stabilnost in rast, pa Italija in Francija vedno znova kršita srednjeročne proračunske cilje, pa tudi tu ni bilo nikoli sankcij. Namesto tega slišimo sedaj, da moramo omogočiti nadaljne izdatke državam in moramo izkoristiti stabilnost tega pakta. Sedaj pa še pravno vprašanje, gospod Čojble. Nadaljno dejstvo je, da je sodišče po masijskih pogodbi dejalo, da ima Nemčija temeljno pravico, da izstopi iz evromoča, če valutna unija ne prinaša stabilnosti. Prosim, da odgovorite zda ali ne. Najenostavno vprašanje. Ali se strinjate s to pravno razlago nemškega ustavnega sodišča? Hvala za vprašanje, ali bi Italija morala slediti Nemčiji. Vsekakor. Če se vrnemo 15 let nazaj, na začetek ustanovitve evroobmočja, eh, vidimo, da je Nemčija z konkurenčnega vidika stopila v to območje v zelo slabem stanju. Eh, takrat smo imeli zelo slabo konkurenčnost, vendar pa smo potem eh, dosegli izjemen napredek in to je Nemčiji omogočilo, da eh, je zelo uspešna pri ustvarjanju delovnih mest in rasti tudi v času recesije. Če vaša struktura, trg dela in vse skupaj dobro deluje, potem ste v dobrem položaju, da prenesete eh, tudi kak hud udarec, kot je bil naprimer udarec eh, finančne krize. Vsekakor si želim, da bi Italija imela podobne rezultate kot Nemčija. Eh, upam, da jih bo nekoč tudi dosegla. Nisem pesimist in upam, da bomo v nekaj letih videli, da gre tudi italijanska krivulja konkurenčnosti na vzgor. Eh, potem pa še kršitve glede primankljaja, ki ste jih omenjali. Ne vem, ali sem vas prav razumev, eh, če vas nisem, se upravičujem. Italija eh, je trenutno v preventivnem okviru, ne v korektivnem, spoštovala je to mejo treh odstotkov, čeprav imamo zelo velik dolg. In odstotek glede primankljaja spoštujemo. Želimo pa zmanjšati tudi dolg in zato si prizadevamo z zdravo fiskalno politiko, potem ukrepi za rast in tudi strukturnimi reformami, ki bodo izboljšale našo vzdržnost. Ne obstaja vtis, da država kot je Italija krši pravila, ampak eh, izhajati moramo iz številk. Najprej moram reči, da Nemčija za me ni vzor. In zdi se mi prav, da mi potikate nekaj, kar naj bi rekel, pa tega nisem rekel. To mi ni všeč. Druga pripomba. Kako vi zastavljate vprašanje, je moja stvar, kako jaz odgovarjam na vaše vprašanje, pa je moja stvar, ali bom odgovoril zdaj ali ne. Je moja stvar, ne morem odgovoriti kar zdaj ali ne. Pri najboljši volji. zvezna vlada se drži primarnega prava zelo natančno. Tu vas ni potrebno skrbeti. To je v naši ustavi in to je poduk iz izkušenj, iz tragičnih izkušenj nemške demokracije v prvi polovici prejšnjega stoletja. Zato imamo še prav posebno močan nadzor tudi demokratično legitimiranih večinskih odločitev tudi ustavnega sodišča. To je velika posebnost Nemčije, vendar pa tako pač je zgodovinsko gledano. Moja generacija je iz tega potegnila poduk, da mora biti to spodbuda tudi za prihodnost, da bi vedno potegnili prave ukrepe in ne napačnih. Druga pripomba. Nemčija, tako kot druge države članice, pridobiva zaradi integracije v Evropi. Tega ne smemo pocenevati. Evropska integracija ni igra ničnih vsot. Vsi pridobivamo. Nemčija je trenutno v relativno ugodnem položaju, vendar pa še vedno nimamo razloga, da bi postali domišljavi. Tako bi govoril o slabostih Nemčije. Vem, kje bi se predvsej lahko naučili od drugih držav. Evropa je še vedno izmenjava najboljših praks. Pri izobraževanju smo morda boljši kot veliko drugih v Evropi, zato mar se kdo gleda v naše smeri, kar se tiče brezposobnosti med mladimi, kar se trajnostni odobritev dovoljen in gradnje novih letališč, pa se lahko veliko naučimo od drugih, če omenim samo en primer tudi še veliko drugih primerov je. Zato torej Evropa deluje boljše, če nismo arogantni, temveč, če vemo, da imamo skupno odgovornost, skupni interes, odločilnega pomena za današnjo generacijo pa je, za nas govorijo, da smo nekoliko romantični, kar se tiče povojne generacije, če ne bi tisti, ki so porazorili druge svetovne vojne, morali iziti iz teh razmer, iznašli integracijo Evropske unije, potem bi bilo še veliko slabše. In eh, zato sem danes tukaj in ne v Berlinu pri počastitvi obletnice osvoboditve koncentracijskih taborišč. Če torej ne bi bilo tega poenotenja, bi morali to letos 2015 nujno izumiti. Hvala. Naslednji poročevalec eh, skupine Alde, Mihajl Tojr. Eh, Sofi Intveld ga bo nadomestila. Eh, hvala, upravičujem se zaradi odsotnosti mojega kolega. Obveznosti ima neki drugi. Rada bi se zahvalila obima ministroma za uvodne besede. Gospod minister Padoan, govorili ste o vzajemnem spoštovanju, fiduča reciproka. Mislim, da je to ključni element. Večina te razprave govori tudi o vzajemnem zaupanju in spoštovanju. Eh, čeprav o tem nismo na dolgo govorili, govorimo tudi o tem, da je pravila treba striktno spoštovati in da je to osnova za vzajemno spoštovanje vendar pa moramo pravila uh, izpolnjevati vsi. Ne smemo imeti dvojnih meril, uh, kajti v tem primeru ne bo spoštovanja. Poleg tega se moramo drug na drugega obračati s spoštovanjem. Psihologija igra ključno vlogo pri zaupanju državljanov v Evropsko unijo. Gre pa tudi za to, da uh, izvajamo to, o čemer govorimo, da eh, izpolnjujemo obljube in zato bi se rada na vaju obrnila tudi kot na predstavnika sveta. Eh, ves čas govorimo, kako pomembne so strukturne reforme, notranji trg, investicije in tako naprej, ampak svet oziroma države članice pa ne izpolnijo svojih obljub. Veliko se govori o notranjem trgu, eh, ampak naprimer sveženo telekomu je še vedno blokiran in tudi države članice se niso zavezale naložbenemu načrtu. Še veliko drugih zavez je, ki eh, se niso izpolnile. Zato bi rada vedela, kako bomo prišli iz te faze govorjenja v fazo dejanskega ukrepanja in kaj bo sta za to naredila vidva, ne samo za fiskalno disciplino, ampak tudi za dokončanje notranjega trga in za naložbeni načrt, ki ga potrebujemo. Kateri svežen eh, ste omenili, kateri svežen se ne izvaja? Svežen o telekomu in pa eh, pomankljive zaveze naložbenemu načrtu, o katerem govorimo. Uh, I understand this is... No, to je, ni toliko vprašanje, ampak bolj splošna izjava. Zato ni tako lahko odgovoriti. Ampak eh, na eno točko se bom navezal. Naložbeni načrt ste omenjali. Mislim, da tukaj prihaja do napredka. Eh, ne samo zato, ker je ta načrt predložil predsednik eh, Juncker in je ta načrt šel potem v institucionalno infrastrukturo in se zdaj proučuje na tej ravni. Eh, sam bom predstavil stališče nacionalne vlade oziroma svoje lastno stališče. Zelo pozdravljam pobudo, ki jo je sprožila komisija, da si ogledamo naložbe kot neki ključni dejavnik. Naložbe so v zadnjem času zelo padle, tako javne kot zasebne naložbe eh, od začetka krize padajo. In eh, naložbe je treba oživiti, zato da bomo pomagali gospodarstvu na kratki rok, eh, pa tudi da bomo ukrepili povpraševanje, inovacije in delovna mesta zato potrebujemo več investicij. Kakšna pa je sprememba? Ne razpravljamo toliko o strukturi za tem investicijskim načrtom, ampak je treba, zato da bomo lahko zagnali naložbe, moramo imeti ustrezne vire, vire iz javnega sektorja. Te, ti viri so še bolj pomembni, kot eh, zasebni sektor vsaj na začetku, potem pa je treba zagnati tudi zasebne naložbe. Poleg tega pa jih je treba usmeriti v izvedljive in dobičkonosne projekte. Zato je treba izboljšati tudi eh, kapaciteto za podajanje projektov in izvajanje projektov eh, tako na zasebni kot javni ravni. In vlade, in tukaj se lahko vključim tudi sam, vlade morajo Eh, izboljšati način, kako predlagajo projekte in jih eh, potem kandidirajo za eh, ta sredstva. Mislim, da tukaj gremo v pravo smer. Veliko se govori o javnih sredstvih, pa ne toliko o tem, ali jih je premalo ali preveč, ampak o tem, kako se ta denar porablja. Treba je izboljšati učinkovitost tako na uh, ravni zasebnega kot javnega kapitala. Investicion. Gospa Intfeld pri naložbah je vedno težava ne to, da zagotovimo sredstva, temveč da se vse skupaj izvaja. In na evropski, pa tudi na nacionalni ravni, omenil sem primer svoje države, postati boljši in bolj učinkoviti. Kar se tiče telekomunikacijskega svežnja, predvidevam, ker sem z njim zadnjič govoril v nedeljo začer, da bo komisar Rotengar kmalo predstavil predloge. Tukaj gre za vprašanje evropske zakonodaje po evropskem primarnem pravu in potrebujemo določeno deregulacijo. Poleg tega smo pod predsedstvom gospoda Padoana od začetka septembra na svetu ECOFIN na neformalnem vrhu v Milano, dejali, da v pripravo na Junkerevo pobudo ne želimo govoriti samo o vsotah v naložbah, temveč tudi o izvedljivih priložnostih za naložbe. Zato smo pripravili ta seznam, ki ga je sedaj EIB, ki ga sedaj EIB preverja skupaj s komisijo, kaj ti delamo na tem, da ne bomo govorili samo o številkah, ki so v izložbi, kot je bil tudi program za boj proti presposobnosti pred nekaj leti, tam več, da bomo sredstvo lahko tudi uporabili, kajti le tako bi lahko ukrepili ekonomsko dinamiko v državah članicah. To počnemo na evropski, pa tudi na nacionalni ravni. V Nemčiji bomo tudi vse, kar imamo presežnih sredstev porabili za naložbe. Tukaj smo si enotni in tukaj sem podal predloge tudi že v Nemčiji o tej smeri. Hvala. Zmanjkuje nam časa, tako da bom naslednja vprašanja združil v skupino. Fabio De Mazi v imenu skupine GUE je naslednji. Dobar dan. Govorili ste o zaupanju finančnih trgov. Moj otis je, da politično vodstvo v predstavnicah moralo, da bi moralo več razmišljati o večinskem mnenju prebivalstva. Ne strinjam se z vami, kar se tiče ekonomskega razvoja Nemčije. Imamo zgodovinsko nizke obresti. Nemčija ni, se ni tako strogo fiskalno prilagajala kot druge države. Če glede se ogledamo dejstva, je Grčija izvedla enega najtežjih vačalnih paketov po drugi svetovni vojni. Sedaj pa imajo 170 odstoten dolg, prej bi 130 odstoten in vsak drugi mladi je brezposelen, torej brezposelnost narašča. Seveda je to stvar ocene, vendar pa dve vprašanje za vas. Evropska centralna banka je napovedala, da bo grške obveznice lahko sprejela v nujnem primeru v odkup, če se bo Grčija še naprej podredila temu programu. Ali morda kot pravnik vidite, vidite konflikt, morda lahko tudi gospod Padoan na to odgovori z mnenjem pravobranjivca Evropskega sodišča, ki je dejal, da bi ECB morala se držati, se vzdržati vmešavanja v fiskalno politiko. Vendar pa včasih krize so sprejemali jamstva zasebnih institutov, bank, ki imajo veliko slabše rejtinge. Da, strukturne reforme, zato se zauzemate, seveda, ker če to potrebuje, vendar pa zakaj? Nemčija nikoli ni ustrajala na tem, da bi na področju davčne politike imeli reforme v Grčiji, ki bi ciljale na to, da bi tudi bogatejši prispevali k temu. Naj spomnim, da je nemška vlada to eksplicitno zavenila, da bi torej obdavčili bogatejše v Grčiji. Svengi Gold je naslednji. Ja Hvala lepa. Govorimo o vprašanju ekonomskega upravljanja in s finančnima ministroma Nemčije in Italije lahko simbolično govorimo o nekaterih težavah, ki jih imamo tukaj v Italiji. Ste bili v hudi krizi, popraševanje je bilo na zelo nizki ravni. Nemčija je nasprotno zaradi nizkih obrestnih mer, mera več manjerskega prostora. Pa tudi, kar se tiče pravil o šestečku, smo sedaj začeli zniževati javni dolg. Kljub temu pa se zastavlja vprašanje, ali ima Italija težave pri popraševanju in po zadnjih podatkih ima Nemčija 6 milijard evrov preseška z Italijo. Nas nasprotno pa v Nemčiji veliko potrebnih naložb, čeprav fiskalni manevrski prostor obstaja, gospod dr. Šojble, niso izpolnjena. Zastavlja se vprašanje, kako bi lahko fiskalno-politično koordinacijo med obema državama izboljšali. Od vas, gospod Pado, vam pa bi rad vedel, kaj menite o fiskalni politiki Nemčije, ali si želite bolj ekspanzivne politike z več naložbami, ki bi vam dale več manevrskega prostora, da ne bi bili več v takih kriznih časih. In gospod dr. Šveble, od vas bi rad izvedel, zakaj preveč izpolnjujete pravila, namesto da bi izvajali naložbe v Nemčiji za našo skupno prihodnost in bi tudi partnerskim državam v EU omogočili več fiskalnega manevrskega prostora. Kakšna pravila potrebujemo na, na evropski ravni, da bi taka izravnava se zgodila in da ne bi vsak gledal samo na nacionalne interese? Thank you. Last speaker, Marko Valli. Hvala, Marko Valli. Presidente. Hvala, predsedujoči. Dobrodan obema ministroma. Dobrodan, kako ste se imela čez vikend? Gospod minister Paduan, eh, prosim, ne užalite se, ampak vprašanja bom naslovil na vašega kolega, gospoda Šojbla, glede na to, da v Italiji predstavlja tehničnega komisarja Trojke, za katerega ni nihče glasoval. Torej, zanima nas, ali v svetu obstaja najmanjša volja za spremembo pogodbe in za to, da se popelje Evropo v bolj vedro gospodarsko vzdušje. Ali pa nameravate nadaljevati s, tem, s to morijo? zaradi eh, gospodarskih ukrepov. Namreč egoizem držav članic spodkopava projekt eh, evra in Evropske unije. Danes pa so sankcije usmerjene predvsem na proračune držav članic, ki ubijajo eh, naše državljane. In tega ne pravim jaz, ampak številni ekonomisti. Vsi ti procesi ki naj bi pripeljali k boljšemu gospodarskemu stanju, so se izjalovili. Zakaj? Zato, ker ni na mizi solidarnosti med narodi, temveč požrešnost bank ter kapitalskih trgov, ki so špekulirali pri trgovanju z vrednostnimi papirji ter eh, pri tem ogrozili predvsem južne predele Evrope. Poleg tega se desetletja ni govorilo o tem, kaj se v resnici dogaja. In po mojem mnenju bi bilo treba vse sile delovanja gospodarskih politik usmeriti v Luksemburg in druge davčne oaze in ne v proračune držav članic. In zato mislim, da ne bi smeli obdelovati samo svojih malih vrtičkov. V tem času se Evropa samo še šibi. Eh, dolgovi se ne porazdeljujejo in eh, v bistvu. Eh, je vsaka država prepuščena temu, da upravlja lastne dolgove. Lepo prosim, samo še zadnja točka. Kaj, a ste mi vzeli besedo? Še nekaj sem želel povedati v zvezi z evrom, da Nemčija ima prednost v tej situaciji, v katerem je evro samo um, sredstvo za stalne menjalne tečaje. V resnici pa z vašimi prizadevanji ničesar ne spremenite. Yes. Ja, yes. Ja. Kdo bo začel? Eh, odgovorite pa na vsa tri vprašanja, prosim. Hvala lepa, predsednik. Torej, predvsej je bilo pripomp, manj vprašanj. Različno mnenje smo slišali, da bi se daj komentiral vse to, to verjetno tudi ni bilo pričakovano strani govornikov. Naj pa dam pripombo. Kolega odločitev ECB kot finančni minister ne komentiram, kaj ti zaupam ECB. Ta odgovorna za monetarno politiko in Evropska centralna banka je neodvisna, zato so dobri razlogi in sprejemamo odločitve tudi na področju monetarne politike imamo različna mnenja, vendar pa zaupamo ECB. Marja Dragi pa vedno znova izpostavlja, da monetarna politika ne bo ustvarila rasti, zato mora poskrbeti gospodarstvo. In spet to je potem naloga parlamenta, vlad, evropskih institucij, Evropskega parlamenta in Evropske komisije. Zato se moramo osredotočiti na to. To, kar je Evropska centralna banka podala kot zahteve za Grčijo, pa je popolnoma usklajeno z mandatom Evropske centralne banke. Tukaj vas naj ne skrbi. In to nima nič opravka z mnenjem pravobranilca pred Evropskim sodiščem. Natančno sem prebral mnenje vaše mnenje glede Grčije in težav pa ni moje. Da sem spoštovanjem. V nedeljo so Grki volili, imajo zanimivo koalicijo sedaj, imeli so zelo zanimiv rezultat. In bomo videli, kaj se bo zgodilo. Ne spremeni pa to dejstva, da je vzrok za grške težave in Grki trpijo bolj kot večina ljudi, saj na zahodu. Vzhod, tisti, ki so do 90. leta bili pod socialističnimi sistemi, tam je nekoliko drugače. Torej, Grki ne trpijo zaradi izločitev v Bruslu, temveč zaradi odločitev elite v Grči prek desetletij kar se tiče davčne politike, potrebujemo soglasje po primarnih pogodbah. In v svetu želimo, če želimo v svetu doseči določeno odločitev, je to samo zapravljanje časa, kajti soglasne odločitve ne bo. Sem pa s kolegi finančnimi ministri ponudil veliko pomoči Grčiji. Tega Grki niso izkoristili, to moram omeniti. Kolega Gigold o nemški finančni politiki lahko govorimo. V druge priložnosti tega to ne zanima drugih. Naj pa povem, imamo manj novih dolgov in imamo višjo rast kot večina drugih držav članic Evropske unije. Rad bi upozoril tudi na to, da tiste države, ki so bili bile v evropskih programih, to pet držav, katere države bi naj, najbolje izvajale sektorne reforme, so ravno te države. Številka ena, Grčija. Torej, program je bil na dobri poti. Grčija ima sedaj primarni presežek, rast, vendar pa seveda za Grke je pot še vedno naporna in vedno znova ponavljam v Nemčiji od začetka mm, dejavnosti kot finančni minister, da je tako. Hvala, gospod Padovan. Naj odgovorim na vprašanje, na edino vprašanje, ki je bilo namenjeno meni eh, in še to se tiče Nemčije. Eh, ali se mi zdi, da bi bilo potrebnih več naložb v Nemčiji, Seveda, ja, ampak to ni novo in Wolfgang se bo strinjal z mano. Ne gre za to, ali je potrebnih več naložb, ampak odkud naj te naložbe pridejo in kako jih aktivirati. Tukaj se strinjam, eh, da določene mednarodne organizacije OECD in mednarodni denarni sklad včasih ponavljajo, da obstaja agenda strukturnih reform za vse države, tudi za Nemčijo. In eh, da bi mogoče prišlo več naložb tudi iz liberalizacije določenih sektorjev. In to bi spodbudilo zasebne naložbe. Kar se tiče javnih naložb, pa razumem, da je nemška vlada že začela program eh, v tej smeri in mislim, da je to koristno. To bo koristilo Nemčiji in tudi ostalemu evroobmočju zaradi soodvisnosti in na ta način eh, se bodo problemi nekako uravnotežili in rešili. Hvala. Še za eno minuto besedo dobi poročevalka. Eh, najlepša hvala, gospod predsednik, in najlepša hvala obema ministroma za to izmenjavo mnenj. Mislim, da smo kar veliko slišali o naravi strukturnih reform, o tem, kar bo treba oceniti in upoštevati v tem ciklusu gospodarskega upravljanja. Razumem tudi, da imamo še precej možnosti za razpravo, še zlasti glede tega, kar je treba storiti na nacionalni ravni in kar je treba storiti na evropski ravni ob upoštevanju predpisov pa tudi v perspektivi morebitne spremembe predpisov. Pri tem pa je treba tudi opraviti globalno oceno situacije v evrskem območju, kar zadeva naložbe, kar zadeva zmogljivosti, um, ki jih imamo, ter izzivov na področju konkurenčnosti. Zelo zanimivo se mi je zdelo to, ko ste rekli, da je treba najti dogovor za transferje in kompenzacije. Mislim, da je to pot, na kateri bo treba še precej delati in eh, bolje eh, opredeliti, kaj to pomeni v resnici znotraj evrskega območja. Tako da res najlepša hvala za vajno prisotnost in upam, da si bomo lahko v nadaljevanju mnenja izmenjevali tudi v pisni obliki, tako da bomo lahko v drugem eh, tromesečju v razpravi, ki zadeva fleksibilnost in eh, pregled šesterčka in dvojčka oblikovali tudi mi eh, usklajeno in jasno stališče. Hvala. Najlepša hvala obema gostoma. Eh, to je bila zelo zanimiva in plodna razprava. Moram pa vas še spomniti, kakšen bo proces priporočil v Beres. 23. 24. bomo glasovali v odboru oziroma 14. Eh, aprila bomo glasovali v odboru, lahko pa vlagate predloge sprememb do marca. Hvala. Uh, colleagues, the meeting will resume in five minutes. Dragi kolegi, nadaljevali bomo čez eh, pet minut in sicer s točko osem. Eh, vodil pa bo sestanek gospod Ferber. So, dear colleagues, for those who want to continue joining. Dragi kolegi, tisti, ki boste ostali z nami na sestanku, se prosim usedite. Drugi pa zapustite dvorano, tako da bomo lahko nadaljevali z našim resnim delom. Resno delo upravljamo, ne poznam pa dela drugih in tega ne moremo ocenjevati. Upam, da tudi oni resno delajo. Tudi pri zajtrku. Wake up call. Entschuldige. Ich muss ja auch mich einsortieren. Äh, firstly, uh, announcement. Äh, no, najprej eno obvestilo za danes popovdne. Danes popovdne od 3 do pol 4 imamo skupno sejo odborov Ekona in Libe tukaj v tej dvorani. Eh, zato da se bomo ponovno posvetovali o izidu eh, trialoga, o direktivi proti pranju denarja. 7. Eh, red bo popovdne drugačen, tako da prosim bodite pozorni na to in seboj vzemite svoje stvari, svoje papirje, glasovalne kartice in drugo tudi na telefone ne pozabite. Danes popovdne bo torej sedežni red tukaj drugačen. Zdaj pa točka 8, pregled delegiranih aktov in izvedbenih ukrepov. E, to je četrti mesečni pregled, za katerega smo se odločili na ravni odbora Ekon. Tako lahko eh, pravočasno razpravljamo o ukrepih, eh, ki jih pripravlja komisija ali pa nadzorni organi. In eh, pomembno je, da to resno jemljemo, da resno, resno jemljemo svoje nadzorne pristojnosti. Danes se bomo osredotočili na smernice, ki jih predstavlja Evropski bančni organ. To niso zavezujoči ukrepi vendar pa vseeno Ekon nadzoruje tudi te ukrepe, ker so pomembni, imajo pomemben učinek. Novembra eh, je bilo izvedeno posvetovalno poročilo o eh, izračunavanju eh, porazdelitve glede scheme za depozitna jamstva. 11. februar je rok za vlaganje predlogov sprememb. Eh, tukaj je z nami predstavnik EBE, Charles Kanona. Prosim, če nam podate kratek uvod v to temo, potem pa eh, se bomo najprej pogovarjali s pogajalsko ekipo in potem imeli še postopek catch the eye. Gospod Kanone zdaj dobi besedo, izvolite. Much, uh, Hvala. Skušal bom biti kratek. Uh, hvaležen sem za današnji dialog uh, in zelo spoštujem nadzorne pristojnosti parlamenta pri delegiranih aktih, pa tudi pri smernicah. Države članice imajo še nekaj mesecev, da poteče rok za prenos te direktive v njihovo zakonodajo. Eh, danes bomo razpravljali o prispevkih, pa tudi o zavezah za plačila. Eh, začeli pa smo razpravo tudi že o stresnih testih. Pomembno je, da imamo te razprave. Izjiv pa je bil zagotoviti pravilno ravnotežje med okvirom, ki bo tehnično primeren po eni strani, po drugi strani pa smo želeli doseči zadostno konvergenčnost v EU, upoštevajoč. Uh, razlike po različnih bančnih modelih v EU. Kar se tiče eh, tehnične ustreznosti, mislim, da smo dosegli ustrezen okvir, eh, tako da lahko v pravem času zagotavljamo prave cilje. Eh, poleg tega spodbujamo tudi zdravo, primerno vedenje na tem področju od eh, kapitalske likvidnosti, poslovnih modelov in tako naprej. Eh, tukaj se odraža tveganje, eh, da bi bilo potrebno posredovati v primeru kakšne banke. Če bi banka bila neuspešna, če bi propadla, pa se sprašujemo tudi, kakšen, kakšno izgubo bi moral generalni direktorat pokriti. Eh, od 75 do 150 odstotkov eh, je ta eh, vsota. Komisija prispeva v sklade za reševanje oziroma pri njih sodeluje. Po eni strani treba harmonizirati in zagotoviti enake možnosti za vse, po drugi pa to, da bodo države članice imele dovolj manevrskega prostora, da. Uh, se bodo upoštevali specifike modelov. A imamo tudi posebne metode, potem možnost, da se uvede minimalni prispevek, potem v, nizkih, eh, v sektorih nizkega tveganja, da se zagotovi nižji prispevek in tako naprej. Potem se eh, teža tveganja tudi porazdeljuje oziroma prilagaja imamo eh, bistvene oziroma eh, indikatorje tveganja, ki so osrednji, osrednjega pomena, pa tudi druge. Eh, potem kalibriranje tveganja je tudi pomembno in zagotoviti je treba še mogoče širšo variacijo, kot je tista, ki sem jo omenil, torej 75 do 150 odstotkov. Do februarja je še rok ampak eh, odgovorov zaenkrat ni bilo veliko, vedno prihajajo na koncu. Eh, imeli pa smo že razprave, bilateralne pogovore in tudi posvetovanja. Na tej stopni lahko rečem, da so eh, številni akteri podprli ta splošen okvir, seveda so bila tudi nasprotovanja. Eh, ali je 25-odstotna fleksibilnost dovolj, o tem je potekala tudi razprava. Nekateri želijo večji odstotek, drugi manjšega. Eh, torej, tukaj je veliko eh, nestrinjanja, ampak pomembno je, da se zagotovijo enake možnosti za vse. Še ena stvar, ki smo jo želeli zagotoviti v razpravi, pa je posebna metoda EPS. Uh, Želeli smo neko institucionalno schemo, ki morda ne bo mm, priznana kot DG, ampak eh, tukaj imamo tudi majhne banke, ki pokrivajo določeno tveganje, ampak so zelo majhne in se eh, veliko bolj zanašajo na neko osrednjo ustanovo. Problem tukaj je, da če bomo izvajali to metodo, ljudje ne bodo eh, mogli dovolj zaračuna, zaračunati eh, večji ustanovi. Ta ustanova pa predstavlja sistemsko tveganje. To smo začeli upoštevati že pri smernicah, eh, ki so bile objavljene in sicer smo to uvedli kot možnost, da se uvedejo še dodatne indikatorje za tiste modele, Eh, ki so eh, sistemskega pomena za schemo. Eh, odstotek je bil tukaj 25. In možnost, ki jo zdaj obravnavamo, pa je, da bi uvedli tudi nek indikator minimalnega prispevka. Tukaj imamo tudi multiplikatorje, da se pokrije. Uh, prispevek. E, te centralne ustanove bi, bi tako imele e, e, majhen delež pokrit, vendar bi lahko tveganje z minimalnimi prispevki vseeno bolje upravljali. Imeli smo razpravo tudi z. Eh, akteri, s tretjimi strankami in o tem bom razpravljal z vami, če me boste kaj vprašali. Hvala. Najprej poročevalec, potem poročevalci v senci in potem še postopek Catch the Eye. Peter Simon je naš poročevalec. Hvala lepa. Predsedujoči, hvala lepa gospod Kanone za predstavitev temeljev smernic, ki jih imamo sedaj za posvetovanje, če si ogledamo smernice, lahko vidimo, koliko vidikov želite na odgovoren način urediti, zato da bi konec koncev imeli dobro ponderiranje tveganj za celotno Evropsko unijo. Naj pa vprašam, ker se mi celotna zasnova zdi zelo dobra, omenim dve točke, kjer pa imam velik vprašaj. Oboje ste že omenili. Prva točka je vprašanje prožnosti. Spomnim se veliko razprav kot poročevalec, veliko udeleženci nacionalne ravni in sistemov za vloge zahranjene naloge, ki so bili zelo različni. Tukaj je bil namen parlamenta biti prožen še naprej, zato da bi delujoči sistemi tudi v prihodnje lahko dobro delovali in jih ne bi popolnoma na novo postavljali na noge, tudi kar se tiče plačila prispevkov. Sedaj pa pravite, da imate 75 odstotkov indikatorjev že določenih, 25 odstotkov pa jih je prožnih. Potem se lahko zastavi vprašanje, ali teh 25 odstotkov zadošča. Rad bi od vas dobil kratko razlago, zakaj menite, da je 75-25, torej teh 25 odstotkov dovolj. Drugo vprašanje, tudi povezano s tem, ali je teh 25 odstotkov, ki jih opisujete kot prožnih, pravzaprav resnično tudi prožnih, če si ogledamo različne scenarije, če si ogledamo smernice in osnutek, 25 odstotkov, teh 25 odstotkov je spet vezanih na različne pogoje. Tudi tukaj ne moremo svobodno podeljevati po kriterijih glede na tveganja. Tudi tukaj imamo nekatere smernice, torej tudi ta prožnost, po mojem mnenju, je samo navidezna, kajti okvir je tako ozek, da manevrski prostor ni ravno velik. Še ena točka. To so torej sistemi zaščite institutov, kot ste dejali. Po posebnih pogojih 74 in 75 po smernicah imajo varnost, če so torej del tudi teh sistemov. In če so del sistemov, potem dobijo popusto, razumem vprašanje pa je sledeče. In to, o tem ste govorili zadnjič, tu še ni čisto jasno. Vprašanje tistih sistemov, ki so tudi sami, ki se sami imajo za sisteme zavarovanja ranjenih vlog. In tukaj ste govorili o različnih inštitucijah in v bistvu, če si ogledamo krizo, so bile državne banke od javnih bank v Nemčiji tiste, ki so imele težave. Drugi manjši, druge manjše banke teh težav niso imele. In če ostanemo pri nemškem bančnem sistemu, potem te tvegane banke plačujejo 60 krat več kot običajna manjša tvegan, manj tvegana banka. Po vašem modelu 75-25 bi potem prišli na osemkratnik tega, kar bi plačevali pri enakem tveganju. Torej, če izjema, ki ste uvedli pri 66 in tako sem vas razumel, da bi potem ta izjema veljala le za tvegane banke, ki ne prevzamejo ravno velike varnosti za hranilne vloge, da bi jih torej lahko samo 75 odstotno obremenili, ne pa 100 odstotno pri celotni prispevki, potem to ne bo zadoščalo, da bi vsaj ohranili ceno za tveganje, kot je danes. In seveda imam splošno vprašanje, ali te velike banke sploh ustrezajo in spadajo v ta sistem varovanja ranjenih vlog. Če pa že, potem mislim, da morajo plačevati ustrezno potveganju. In prejšnja kriza nam je vsem pokazala, da mora biti posledica pravzaprav ta, da ne plačujejo manj prispevkov kot do sedaj, temveč znatno več to je v členu 66, če si ga preberem, tako kot je tukaj to formulirano, kot sem vas razumel, drugače to ni onomogočeno, kaj ti ta, to razmerje 75-25 me motim. Tu me zanima vaše mnenje. Hvala lepa. Eh, eh, Hvala lepa. Če se strinjate, bomo zaključili vsaj krok poročalcev v senci, tako da bomo to v enem svežnju. PLS, e Burkhard Balc. Hvala lepa predsedoči. Rad bi se zahvalil Petru Simonu za zastavljeno vprašanje. To so teme, ki tudi mene in nas v naši skupini zelo zanimajo. Naj omenim še eno točko, ki ne ustreza po mojem mnenju temu, glede česa smo se dogovorili v direktivi, glede za določbe o izjemah 13.2 in to se mi ne zdi ustrezno upoštevano. Ta določba o izjemi lahko banke uporabijo metode za izračun tvegan, ki temeljo na lastnih podatkih in tako lahko potem tukaj upoštevamo tudi indikatorje, kot je kakovost aktive in likvidnost. In tukaj seveda sem to citiral, to formulacijo. Izračun EBE pa temelji na pokritih vlogah vsake bank. Po mojem mnenju pa to ne upošteva aktive pri tem in pri izračunu prispevkov. In potem tudi nimajo banke dovolj manjerskega prostora, za upoštevanje individualnih tveganj bank, kot je pravzaprav mišljeno s členom 13.2. Naj upozorim na to, da sistemi za zagoditev varnosti hranilnih vlog v bankah, da so prinesle določeno varnost in gotovo bo tako tudi v prihodnje. In prav tako bi rad dal premislek tudi to, da ni gotovo v smislu te direktive, da bi stabilnost prek smernic EBE dali na kocko. Mislim, da bi potrebovali pojasnilo EBE, to je nujno potrebno, mandat je po mojem mnenju počenjeno 13.2 jasen, smernice je zapisano pri katerih so potem določene metode za izračun prispevkov za vas ohranjenih vlog. In tukaj je potrebno to upoštevati potem v skladu z odstavkom 1 in 2 tega člena. Razen izjem, torej v drugem odstavku ne vidim možnosti za odstopanje in zato bi rad prosil za mnenje EBE. Hvala lepa. E Hvala lepa. EKR, kolega Tero. I'm speaking on behalf of. Hvala, govorim našega poročevalca v senci. Sandra Luns se veseli pogajanj oziroma posvetovanj o tej temi. E, mi podpiramo in smo že podprli v prejšnjem parlamentu e, prispevke na podlagi tvegan. E, vendar pa je bilo prej to tveganje izračunano fiksno oziroma prispevki so bili izračunani fiksno, a ne da bi upoštevali tveganje. Eh, eh, in včasih je šlo tukaj eh, tudi za zelo velike špekulacije. EKR er želi zagotoviti, da se ohranijo določbe iz 13. člena. Mm, generalni direktorati lahko uporabljajo svoje lastne metode za izračunanje, zato Eh, da prilagajajo te izračune eh, profilu tveganja in pa tržni situaciji države članice eh, tudi lahko ravnajo na tak način v okviru nacionalnega prava. Naš poročevalec oziroma poročevalka še vedno ocenjuje predlog. Njene ideje pa so naslednje. Eh, pristojni organi lahko izključijo eh, glavni indikator tveganja, če je ta eh, nedostopen, če ga ni možno izračunati zaradi institucije lahko eh, pa uvedejo tudi določene dodatne indikatorje, če se jim zdi, da obstoječi indikatorji ne predstavljajo dobro značilnosti določene banke, naprimer, da bi odrazili tudi prisotnost eh, eh, tako imenovanega IPS. Generalni direktorati imajo tudi možnost, da podajo svojo oceno tveganja in na tej podlagi bodo ustrezni organi zagotovili, da se smernice spoštujejo. To je nekaj pozitivnih elementov v smernicah. Skupina EKR pa si želi, da bi poročevalci v senci imeli več časa za to, da se posvetujejo skupino, da premislijo stvari, preden izradijo dokončne mnenje. Hvala lepa. Nikogar od liberalcev ne vidim. Tudi ne gujem. Pri zelenih pa vidim kolega Gigolda, ki seveda dobi besedo. Prosim. Markus, man zic. Dragi Markus. Vse se vidi, kdo je tu in koga ni. Vseeno sem to moral povedati, pravi predsedujoči. Da, to je demokratično. Ich habe, um, I switch to English. I have uh, beyond the questions which have... No, poleg vprašanj, ki so jih sprožili že kolegi in jih podpiram, eh, pa bi postavil še eh, neko bolj splošno vprašanje. Eba, ko smo se dogovarjali o njeni upravi, je imela jasen eh, mandat, da podpre proporcionalnost. Imeli smo tudi delavnico pred približno enim letom, veliko udeležencev je bilo. In številne razprave so tam potekale, vendar pa se mi zdi, da se takrat ni nič zgodilo. Uh, lahko eh, kaj poveste, katere konkretne ukrepe ste sprejeli za to, da bi podprli proporcionalnost in da bi novi val uredb, da ne bi prinesel eh, neugodnosti za manjše akterje na trgu, kajti stroški bodo za nje višji. Eh, ali se EBA lahko zaveže temu, da bo poročala parlamentu o tem, kateri ukrepi v zvezi s proporcionalnostjo so bili sprejeti in eh, kateri delovni program boste izvajali. Sam imam vtis, da eh, ne spoštujete ravno mandata, ki sta vam ga zaupala parlament in svet. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Kanone, prosim, beseda je vaša. Thank you, Mr. Chair. Eh, I'll start immediately with the. Eh, hvala. No, proporcionalno bom kar takoj začel s tem. Eh, ne vem, ali sem se sam zavezal, ne bi rekel, da bo EBA podala poročilo Evropskemu parlamentu. Ne moram se k temu zavezati, lahko pa to prošnjo prenesem naprej. Mm, in odgovorim na vsebinska vprašanja, kaj sem sam delal v zadnjih 12 mesecih. Pri vsem smo upoštevali proporcionalnost, pri vsem našem delu in tukaj mislim, da je proporcionalnost že ukoreninjena v fleksibilnost, ki jo imamo. No pa še glede eh, plačilnih zavez, tukaj smo tudi upoštevali proporcionalnost eh, pristopni diversifikacije, ki bi bila potrebna. Eh, Eh, to smo tudi posredovali generalnim direktoratom. In še eno stvar sem želel povedati v tem kontekstu, pa sem jo pozabil. No, eh, fleksibilnost na splošno. Eh, to je v središču naših notranjih razprav in to ni nobena visoka znanost. Tudi v obratni smeri smo se s tem ukvarjali. Tudi če bi imeli 100 odstotno vse harmonizirano, pa ne bi mogli harmonizirati 100 odstotno vseh indikatorjev in ne bi mogli zagotoviti, da se bo eh, ta eh, enačba enako upoštevala in izvajala v vseh državah članicah. Zato nismo mogli harmonizirati tega, kako se oblikujejo indikatori, če vzamemo stopno kapitala eh, in se odločimo, da bomo na različne ravni kapitala vezali različna tveganja oziroma indikatorje potem vidimo, da eh, se situacija po državah članicah in po institucijah zelo razlikuje. Tako da eh, s tem dobite že omejitve za določanje tveganja. V eni državi recimo bo vse v istem eh, košu, v drugih državah pa so si banke zelo različne, sprašujete, ali je 25 odstotkov res fleksibilnih in ali je 75 odstotkov res harmoniziranih. Fleksibilnost je že ugrajena v tistih 75 odstotkov. S člani in s komisijo smo obširno razpravljali o tem, govorili smo o mandatu, eh, kot je povedal tudi gospod Pigold. Eh, mi želimo promovirati konvergenco v uh, praksah nadzora, če bi imeli več kot 25 odstotno stopno 30 ali karkoli drugega, bi to šlo proti naši nalogi. Mi želimo samo predlagati eh, nek eh, harmoničen okvir, harmoniziran okvir. EPS, tukaj vas tudi določene stvari skrbijo. Dve stvari sta pomembni. Banke, ki so članice EPS in tudi uh, uradno priznanega eh, DGS-a. Te banke eh, dobijo dodatno trdnost, stabilnost. In uh, to dodatno odpornost jim priznamo z manjšimi prispevki. Vsak DGS uh, potrebuje en odstotek oprostite, uh, ura je zgodna, oziroma za en odstotek si prizadevamo, to bi mi bilo všeč. Uh, odstotek pa je zaenkrat nič cela osem, torej dele še ni cela osem odstoten. Uh, mislim, da imajo vsi koristi od te dodatne odpornosti. Vendar pa omenjamo tudi centralne ustanove v državah. In to uh, dobro poveže vprašanje gospoda Simona z, gos, z vprašanjem gospoda eh, Balca. Eh, želite si eh, višjih prispevkov eh, glede na eh, premoženje? Eh, ampak naj povem še naslednje. Mi smo eh, člen 13.2 zelo podrobno obravnavali ali je to možnost, eh, da se pokrite depozite preprosto eh, ne upošteva. DGS je tam, da jih zaščiti. Tega ne smemo kar tako odpisati. Ampak razmisliti moramo o tem dodatn, dodatnem obsegu centralnih entitet. In mogoče bi lahko prispevke nekako zaokrožili tudi na vzgor. Hvala. Vielen Dank. Gibt's, uh... Hvala lepa. Poročevalec, prosim, Peter. Dank, Hvala lepa. Tukaj se lahko neposredno navežem. Ne gre za to, da nekaj prilagodimo, gre za nekaj eh, temeljnega, da to, kar smo 13.2 zapisali v zakonodaji, da to tudi izvedemo. Da bi banke torej same razvide sisteme za oceno tvegan, za prispevke, za varovanje vlog in da je to sorazmerno glede na tveganje članov. In seveda bi rad vse sisteme za varnost vlog razvil tako, da bi si plačevali enako. Ne gre za to, da nekdo plačuje manj, vendar pa znotraj tega sistema bi pa naj tisti, ki so bolj tvegani, plačevali več. In to so centralne, centralni instituti. In s temi sredstvi, ki jih imamo, ne boste prišli do razdelitve tega, tvegan tako, do takšnega, kot ga imamo sedaj. Vaše meje, ki jih imate, so matematične meje. In z mejami matematike bolj tvegani instituti ne bodo plačevali več, temveč manj. In to ne gre. To moram popolnoma jasno, odločno povedati. Na tej točki je to diametralno nasprotje do tega, kar smo mi želeli v parlamentu, da bi torej bile vsote postavljene pod tveganjih. To bi pomnilo to, da bi tisti, ki so v krizah pokazali, da so lahko zelo nevarni in lahko porabijo veliko davkoplačevalskih sredstev, da bi tisti bili bolj vključeni v plačevanje višjih pristojbin. To svobodo morajo imeti nacionalni sistemi za izračunavanje tvegan in tako bi bil zajet v to tudi vaš mandat, ne samo s tem zakonom, kajti to prispeva k temu, da so potem ti sistemi varovanja vlog, taki da lahko de delujejo tudi v prihodnosti in to je tudi v 66. členu EBE, da morajo ostati ti sistemi nedotaknjeni. Če pa izračunavate tako, kot to izgleda v tem trenutku, boste po mojem mnenju to ogrozili. Še kdo? Ne. Potem dobi še enkrat besedo gospod Kanone, prosim. Uh, <clears throat> yes. Again, I, I... Da, mogoče nisem bil dovolj jasen. Uh, Mislim, da govorite o situaciji in o smernicah, kakršne so zdaj. 25 odstotkov eh, notranjega prilagajanja ni dovolj. Vsekakor to temo zdaj proučujemo, eh, verjetno res 25 odstotkov ni dovolj. Ampak, če bomo to uvedli v parametre minimalnih prispevkov, potem bo to plus, ne bo šlo za multiplikator ampak manevrskega prostora bo več. In o tem zdaj razmišljamo na drugačen način, kako to urediti drugače. Dan, da bi mi Hvala lepa. Hvala lepa, da ste prišli iz Londona v Bruselj in ste razočeni na našem sestanku. Sedaj pa smo na koncu, če prav razumem dnevni red dopoldanskega dela sestanka. Ob 15. uri, pa bomo skupaj s kolegi iz odbora Libe govorili o direktive upranju denarja. Sestanek je prekinjen.